visoke predstavnice v zvezi z razmerami v Venezueli. Razprava naj bi se zaključila s prijetjem resolucijo, o kateri naj bi glasovali v četrtek. Kolega Gonzales Pons. Gospod predsednik, ko smo venezuelski opoziciji podelili nagrado Saharova, smo na nek način sprejeli zavezo, da bomo podprli demokracijo v Venezueli. 20. maja pa bodo v Venezueli potekale lažne volitve in storiti moramo vse za to, da do teh volitev ne bo prišlo. Zato predlagam, da glasujemo za to resolucijo, kjer piše, da ne bomo priznali rezultat lažnih volitev. Drugo, da pozivamo Madurov režim, da naj ne organizira teh volitev in da naj se pogovori z opozicijo in skupaj z njo oblikuje demokracijo za vse venezuelce. Želimo si tudi, da ne bi mednarodni opazovalci ali opazovalci Evropske unije kakorkoli bili vključeni v te volitve. Po 20. maju bo Maduro še bolj nezakonit voditelj, kot je zdaj. Tako da predlagam, da se držimo svojih obljub v Venezueli, glede na to, da smo ji tudi podelili nagrado Saharova. Kolega Koso Permuj, ki bo govoril proti temu predlogu. Ne samo, da smo proti temu predlogu, ker je neprimeren. Prisiljen je, izsiljen in edini namen je, da se omešavamo v volitve na katerih bodo zmagali, zato ker drugi ne bodo nastopali. Vi podpirate samo volitve, kjer zmagujejo vaši prijatelji. No, vse zadnje je tudi skupščina v Venezueli podprla te volitve, vi pa podpirate volitve zgolj tam, kjer zmagujejo vaši prijatelji in zavezniki. Je pa res, da so v nekaterih volitvah zmagali eni, zato ker se drugi niso pojavili na volitvah. Skupina ELS skuša vzpostaviti nestabilnost, umešava se v zadevo, ki, ki ni v njeni pristojnosti, zgolj zato, ker niso na volitvah zmagali vaši zavezniki. Predlagam, da se nehate umešavati in pozovite svoje prijateljčke v opoziciji, da naj se vključijo v dialog. Keller, prego. Kolegica Keller. Thank you. Hvala. Razmere v Venezueli so resne, napete, zato moramo vprašanje resno obravnavati. Ampak prošnja ILS-a e ni skladna s poslovnikom 100, pravilom 156. Tam piše, da razen v primeru izrednih razmer razprave in glasovanja ne bomo opravili. Razen, če besedilo ni bilo na voljo vsaj 24 ur pred razpravo. Lahko rečete sicer, da je to nujna zadeva glasovanje je bilo najavljeno že 2. marca, tako da dva meseca sta minila, ne vem, zakaj je zadeva nujna. To pravilo je na voljo zato, da lahko vse skupine izrazijo mnenje o besedilu, da vložijo predloge sprememb, da aktivno sodelujo. Ne moremo dopustiti, da velike skupine, da predsednik sam spreminjajo pravila, kakor jim paše. Pravila obstajajo z določenim razlogom. Hvala. Kolega González Pons. Si la če je demokracija v Venezueli tako pomembna, potem ne razumem, zakaj zaradi nekih poslovnikov zdaj ne zauzemamo stališča za demokracijo. Mislim, da je sklicevanje na poslovnik zgolj izgovor, da ne podprete demokracije. Niti ne potrebujemo nujnih izrednih razmer. Se opravičujem, vaš telefon. Zadeve so jasne. 20. maja bodo potekale volitve. Do takrat nimamo dodatnega plenarnega zasedanja, na katerem bi lahko izrazili svoje mnenje. Lahko izrazimo svoje mnenje zdaj ali pa se ne bomo imeli več o čemer izražati. Potrebujemo resolucijo, potrebujemo razpravo. To plenarno zasedanje je že v večjih resolucijah povdarilo svoje stališče in mislim, da je tudi predsednik v imenu vseh povedal, kakšno stališče parlamenta. Hvala. kolega gonzales pons gospod gonzales pons gospod gonzales pons lepo prosim razumem da prosite za razpravo v soglasju z gospo ska keller brez resolucije potem pa želite da predsednik poda izjavo ki bi povzela vsebino resolucije, o kateri smo glasovali že pred nekaj časa na plenarnem zasedanju. Je to vaš predlog, Gonzales Pons? Ja, to bi bil soglasni predlog. Če bo ta predlog sprejet, potem lahko s tem živimo. Če ne, pa želimo, da glasujemo o našem predlogu. Kolegica Keller. I can't really ne uspem več slediti. V prejšnji resoluciji nismo omenjali majske resolucije. Razumem sicer vaš namen, da se spreme resolucija, ampak to bi morali prej najaviti. Dva meseca sta že minila. Če boste potem vi podali neko izjavo, ki jo je pripravila zgolj ena skupina ali druga skupina, potem s tem res ne bi upoštevali nobenega pravila v poslovniku. Lahko imamo razpravo, ampak pravilo 156 ne dopušča, da sprememo resolucijo. Honorere. Gospa Skakeler, podan je bil predlog gospoda Gonzalesa Ponsa. Predlog se glasi. Opravi se razprava brez resolucije, predsednik pa poda izjavo v soglasju oziroma skladno z zadnjo resolucijo, ki jo je sprejel parlament. Se s tem strinjate ali bomo glasovali o predlogu? seveda lahko vedno rečete kaj je zapisano v resoluciji ampak v resolucijah do zdaj nismo omenjali volitev maja tako da je to protislovnost zaradi mene lahko tudi glasujemo allora gospod gonzales pons Vi pravite, da gre za nujno razpravo. E, to je edini način, kako lahko pravimo razpravo in sprejmemo resolucijo. Gospa Ska Keller pravi, da če vi ne zahtevate nujne razprave, potem ne moremo imeti razprave za resolucijo. V tem primeru se bojim, da ima gospa Ska Keller prav. Zato moramo najprej glasovati o tem, ali želi parlament opraviti nujno razpravo o tem vprašanju za resolucijo. Če to ne bo sprejeto, bomo glasovali oziroma bomo opravili razpravo brez resolucije. Najprej glasujemo o tem, ali opravimo nujno razpravo z resolucijo o Venezueli. Glasujte. avete votato tutti? ste vsi glasovali? konec glasovanja predlog je sprejet torej opravili bomo nujno razpravo z resolucijo Razprava se bo torej zaključila z resolucijo, o kateri bomo glasovali v četrtek. Roki so naslednji. 2. maja Ne, ne, razprava je že opravljena, o tem smo se pogovorili, tako da lepo prosim. Dovolite mi, da zaključim, potem pa vam dam besedo. Lepo prosim, počakajte. Ne spoštujete poslovnika. Vsaj 24 ur pred razpravo moramo imeti resolucijo na voljo v svojih jezikih. Nikar ne izkrivljajte zakona. Razen, če ne gre za nujno razpravo. Gospod, vi ponavljate tisto, kar ste že zelo jasno slišali tudi strani gospe Ska Keller. Rekel sem, da ima gospa Ska Keller prav glede razprave, ampak gospod Gonzales Pons je prosil za nujno razpravo in nujna razprava omogoča sprejemanje resolucije. Predlog resolucije mora biti predstavljen do srede, do 16. ure, predlogi spremembe do 20. ure danes, skupna resolucija do 21. ure danes. ob 23. pa bomo potem vlagali še predloge za ločeno glasovanje, glasovanje po delih. Skupina GUE je prosila, da po izjavi svetne komisije o kaznjivih dejanjih opravimo razpravo še o spolnem nasilju v zadnjem španskem primeru Amanada. Besedo predajam gospodu Gonzalezu Penjasu, da predstavi prošnjo v imenu skupine GUE. Hvala, gospod predsednik. Gospodje in gospe, danes se številne španke počutijo manj zaščitene, ne ščitijo jih eh, sodne oblasti. Sodišče v Navari je razsodilo v primeru množičnega posilstva. Mlada ženska, 18-letnica, je bila zaprta v hodnik in uh, posililo jo je pet moških, ki so se imenovali Lamanada, uh, brez soglasja te mlade ženske. Uh, Eh, v sobi pa je bilo ugotovljeno, da ni šlo za posilstvo, ampak da je šlo za spolno nasilje, da to ni bilo posilstvo, ker ni šlo za zastraševanje. To je popolnoma absurdno. Eh, konvencija iz Istanbula eh, kot posilstvo definira vsa dejanja spolnega nasilja brez soglasja. Samo šest držav v Evropski uniji je sprejelo to definicijo posilstva. Zato se nam zdi nujno potrebno, da to obsodimo. Takšni dogodki se ne smejo razširiti na druge države v Evropski uniji. Treba je uh, harmonizirati definicijo posilstva v vseh državah članicah, tako da se kaj takega ne bo nikoli več ponovilo. Hvala. Hvala. Dragut za predstavitev argumentov proti. Presidente, kom... Hvala. Um, vsi se strinjamo uh, in obsojamo uh, vsakršno sodbo, ki ne prepoznava spolnega nasilja. Uh, no, uh, Vsekakor pa ni primerna kritika sodnih odločitev. Eh, sodniki so, eh, sodniki so podvrženi pravni državi in eh, zato ne moremo postavljati pod vprašaj odločitev sodnikov. To predvideva tudi naša ustava. Eh, ostajajo nam samo eh, pravna sredstva, ki jih predvideva naš kazenski zakonik. S tem imamo eh, tudi v tem primeru še vedno možnost pritožbe na ustavno sodišče. Morda bodo potrebne v bodoče spremembe zakonodaje in pa sprejetje Istanbulske konvencije, nikakor pa ne smemo pod vprašaj postavljati sodne moči. Hvala lepa. Gospa Skakeller. Ne. No. ne. Potem pa glasujemo. Glasujemo o predlogu skupine GUE NGL. Želite besedo? Ne. Ja, umirite se. No. Kalma, kalma. Lepo počasi. Glasujemo poimensko o predlogu skupine GUE NGL. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Izjava sveta in komisije v zvezi z tem, ali Španija uporablja mednarodno pravo, ko gre za opredelitev kaznivega dejanja posilstva, bo na dnevnem redu takoj po izjavi Svetem komisije v zvezi z preganjanjem kaznivih dejanj in zaščito žrtev. Zeleni ale pa predlagajo, da se na dnevni red vrsti še izjava Svetem komisije v zvezi z tarifami, ki jih ZDA nalagajo na jeklo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 ki jih bo ali pa ne bo eh, naložila ZDA Evropski uniji, je vroča razprava v Evropski uniji. Mi kot so zakonodajalci nismo bili obveščeni o tem, kaj počne komisija. Imeli smo srečanje za zaprtimi urati, kjer so nekateri naši kolegi slišali zanimive informacije o tem, kaj se dogaja, ampak mislim, da bi to morali. Um, izvedeti vsi poslanci, pa tudi javnost komisija skuša pridobiti mandat za nova trgovinska pogajanja za ZDA še ta mesec. Če želimo kot Evropski parlament imeti kakšno besedo pri tem, kaj bo v tem mandatu, o čem naj se komisija pogaja eh, in o čem ne, potem mora komisija o tem poročati med sedanjo mini plenarko. Ne moremo čakati na konec maja v Štrasburu. Tako da prosim, da imamo to razpravo Um, danes ali jutri, zato da bomo kot parlament lahko imeli svojo besedo pri tem. Bi kdo predstavil argumente proti? Thank you very much, Mr. President. In politics... Hvala, gospod predsedujoči. V politiki je pogosto tako, da ljudje govorijo hitreje, kot razmišljajo. V imenu ELS-a vas pozivam, da ne uh, sprejmemo tega predloga o razpravi z komisijo še na tem plenarnem zasedanju. Pripravljeni smo eh, sprejeti to razpravo o nezakonitih tarifah, ki jih želi Trump uvesti na jeklo. Nobe, nihče se s tem ne strinja, ampak to je bilo objavljeno včeraj in zato še nihče eh, ne pozna podrobnosti v zvezi s tem. Zato mislim, da bi morali to prebrati in o tem razmisliti ne gre tako, eh, kot da ne bomo imeli noben, ne gre za to, da ne bi imeli več možnosti o tem razpravljati. Še eno prednano zasedanje bomo imeli maja. Eh, do takrat se bomo lahko poglobili vse podrobnosti in poslali bomo lahko uh, močno sporočilo te hiše, ne pa da o tem govorimo, preden sploh vemo, kaj je bilo odločeno v Vašingtonu. Mislim, da gospa Skakeler vedno razmisli, preden se oglasi. Mislim, da vsi najprej razmislimo, preden karkoli povemo. Kdo je za predlog skupine zelenih? Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Giovedì è stata aggiunta alle votazioni. V četrtek smo dodali še točko na glasovanje v zvezi z pesticidi, ki se uporabljajo pri rdeči PSH1. Če nihče nima proti, da glasujemo o tem, je dnevni res zdaj dokončno sprejet. Mi pa prehajamo končno na izjavo komisije v zvezi s svežnjem za večletni finančni okvir po letu 2020. Najlepša hvala predsedniku Junkerju, ker je sprejel naš predlog, da se ta